Tukaj gre za eh, del svežne standardizacije, ki ga pripravlja komisija. Ta svežen naj bi pomenil spremembo direktive o standard, evropski standardizaciji, kjer potrebujemo nadaljno razvoj standardizacije. Zato je tudi v interesu Evropskega parlamenta, da pošle signal Evropski komisiji kot tudi javnosti glede bodočega razvoja na področju evropske standardizacije. Dobro, evropska standardizacija je ključnega pomena za izkoriščanje potencijalov notranjega trga, za spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in za spodbujanje evropske IKT strategije. Zaradi tega smo vodili zelo intenzivne razprave z vsemi deležniki na mednarodni ravni, na pan-evropski ravni, kot tudi na ravni posameznih držav članek pri iskanju optimalnega standardizacijskega sistema Evropske unije. Smo se posvetovali tudi z predstavniki malih in srednjih podjetij, kot tudi z predstavniki potrošnikov, invalidov, okoljevarstvenikov in ostalih. Ko smo govorili o prihodnosti evropske standardizacije, pri tem smo ugotovili, da bi morala ta temeljiti na vseh naših temeljih, ki smo jih že vzpostavili, torej na ključnih eh, temeljih in vrednotah. Zagotoviti moramo, da bodo nacionalne standardizacijske organizacije, ki doslej še niso bile posebno aktivne, postanejo bolj dejavne kot eh, druge nacionalne organizacije, nacionalni uradi za standardizacije so v posameznih državah zelo aktivni in dobro sodelujejo, predstavljajo pa osnovo za evropsko standardizacijo. V prihodnje moramo posvetiti tudi več pozornosti pri vključevanju, dejavno vključevanju vseh deležnikov v procesu standardizacije. In še nekaj, o čemer smo razpravljali, je dostopnost standardov Standardi bi vedno morali upoštevati potrebe uporabnikov, morajo biti razumljivi in eh, primerni za uporabo uporabnikov. V okviru liberalizacije storitev bi morali bolje govoriti tudi o standardizaciji v storitveni dejavnosti. Storitvena dejavnost eh, lahko prispeva k bistveno večji konkurenčnosti. Z standardizacijo bomo to še izboljšali in odstranjevali ovire na notranjem trgu. ter zagotovili večjo konkurenčnost. To bo pomenilo bolj kakovostne evropske storitve, ki bodo tudi bolj konkurenčne. Nove tehnologije so bistvenega pomena v postkrizni dobi, zato moramo imeti boljše sodelovanje med akademiki, strokovnjaki, standardizatorji. Brez tega sodelovanja Evropska unija ne bo mogla standardizirati svojega znanja na področju, naprimer, električnih vozil, informacijsko-komunikacijskih storitev in tehnologije, nizkogličnih eh, tehnologij. Standardizacija je potrebna tudi na področju eh, razvoja, tako da bo Evropa lahko odigrala pomembno vlogo tudi v globaliziranem svetu. Zahvalil bi se vsem kolegom iz eh, našega odbora, kot tudi odbora ITRE, ki so mi pomagali pri oblikovanju tega poročila. Veseli me, da smo prišli do soglasja v tem eh, poročilu in sicer soglasja vseh političnih eh, strank. Hvala lepa, zdaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Sì, grazie Presidente. Voglio esprimere... Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi hotela povedati, da sem zelo zadovoljna z delom poročevalca in tudi kar zadeva sodelovanje z drugimi poročevalci v senci. Uspelo nam je priti do kompromisa, tu gre za politično eh, izjavo in eh, vsebuje najpomembnejše eh, smernice za naslednji nadzor. Trenuten sistem dobro deluje in ne potrebuje mm, večjih eh, sprememb. Eh, um, trenutna načela, na katerih temeli ta sistem, uh, torej prostovoljno sodelovanje, to je treba zagotoviti, čeprav uh, bi morali javni interesi igrati večjo vlogo in imeti pomembnejšo funkcijo. Majhna in srednja podjetja so pomembna v okviru tega sistema standardizacije. To je šele začetek. V naslednjih mesecih bomo nadaljevali z delom, tako da bomo evropski standardizacijski energetski sistem eh, prilagodili dejanskemu stanju v Evropi. Gospod Balcitis, ena minuta. Hvala lepo, predsedujoči, kolegice in kolegi. Lahko čestitam kolegu, ki je pripravil to pomeno poročilo. Standardizacija je velikega pomena za vzpostavitev notranjega trga, za spodbojanje konkurenčnosti Evropske unije ter posameznih držav članic ter za ustranjevanje ovir pri trgovanju. Pozdravljam namen komisije, da predela paket standardizacije in odpravi pomanjkljivosti na področju varnosti proizvodov ter varstva potrošnikov, ki ni usklajeno v državah članicah. To je zelo pomembno za hitro eh, razvijajoče se področja IKT-ja, ukrepitev eh, konkurenčnosti Evropske unije ter zdravje naših eh, držav. Treba je dati na trg eh, zdrave proizvode in varne proizvode in zato potrebujemo standarde na ravni Evropske unije. Gospod Paska. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, spoštovani predsedujoči, gospa komisarka. Evropski standardizacijski sistem je del mednarodnega sistema. Tu se opredeljujejo standardi, ki se potem uporabljajo. Naša družba se zelo hitro spreminja, tudi način življenja. To pomeni, da je, to, da mo, se mora temu odzvati tudi standardizacija. E, tu gre za nekaj, kar mora biti prožno in odprto. Če hočemo biti v Evropski uniji uspešni, če hočemo imeti dobro gospodarstvo, se moramo zavedati, da potrebujemo nove standarde. To omogoča, da lahko pridejo na trg novi proizvodi. Zato je zadnji trenutek, da dejansko eh, vzpostavimo mehanizme na eh, ravni evropske standardizacije, da jih eh, izboljšamo in obnovimo. Tu gre. Se trenutni mehanizmi niso aktualni in potrebno bi jih bilo izboljšati. Eh, Najlepša hvala. Mi kot predstavniki jobika nas, eh, na nas gledajo kot euroskeptike. Ampak to še daleč ne pomeni, da mi ne podpiramo sodelovanje z drugimi državami Evropske unije. Mi smo proti načelu Združenih držav Evrope. Tema standardizacije je zagotovo tema, ki jo lahko podpremo. Vsi nas kritizirajo, da smo proti vsemu, ampak to sploh ne drži. Mi bi hoteli, da v tej temi napredujemo, mi podpiramo to temo standardizacije in zato prosimo, da bi eh, tudi drugi to temo podprli in prosimo vas tudi, da podprete to poročilo. Najlepša hvala. Še dve prijavi imam, gospa Bazesko, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Sprejetje evropskih standardov lahko bistveno prispeva k konsolidaciji na notranjem trgu in to za majhna in srednja podjetja. Majhna in srednja podjetja potrebujejo standardizirani postopke akreditacije, e, minimalne e, e, akte in jasen finančni postopek. E, evropski standardijski sistem bi moral predstavljati eh, osnovo za standarde na splošno. Mi potrebujemo te standarde, ki jih uporabljamo po načelu subsidijarnosti. Eh, bistveno načelo small first bi moralo se uporabljati tudi tukaj in to bi bilo v korist malih in srednjih podjetij. Jaz bi hotela opozoriti na to, da eh, je bilo pred kratkim objavljeno, da je možno po enostavnem načinu sprejeti nove standarde za eh, te proizvode. Gospa Rojtova, hvala lepa. Spodbujamo komisijo pri nadaljni harmonizaciji standardov na notranjem trgu. To je edini način, da zaščitimo evropske državljane pred eh, nekakovostnih in nevarnih proizvodov, ki prihajajo predvsem in Azije. Zahvaljujem se kolegom iz odbora, da so podprli moje spremembe ker daje zeleno luč za sprejemanje standardov za varne igrače. Včasih je že prepozno zaradi tega, ker imamo že veliko škode zaradi poceni, naprimer čevljev za otroke iz Kitajske. Treba se je prizadevati za varne igrače, Otroci se mogoče lahko igrajo z neko igračo kratek čas eh, na dan, čevlje pa imajo bute cel dan, zato je za takšne proizvode treba poskrbeti še posebno. Obžalovanja vredno je, da lobisti iz Francije in Nemčiji zmagujejo v tem primeru in da ne bomo imeli tukaj enega glasu, ampak 27 eh, različnih glasov onnittelut hyvästä mietinnöstä joka on hyvä pohja jatkotyölle. standardointiprosessissa. čestitam poročevalcu. To je odlična podlaga za naše nadaljne delo. Torej, potrebno je uh, odpiranje, preglednost, eh, demokracija in eh, naša skupina uh, najbolj uh, podpira uh, eh, ogrožene in podobno. In mi moramo pravzaprav poskrbeti, da ne bomo vsi eh, žoga, s katero se bo igral veliki poslovni svet. Torej vse interesne skupine morajo eh, spregovoriti skupaj, da se zasliši njihov glas. Te Eh, interesne skupine morajo torej biti okrepljene, okrepiti se mora njihova vloga in v tehničnih odborih morajo dobiti glasovalno pravico. Pomembno je, da se razvije še neka druga proizvodna linija in mislim, da bo to komisija prav gotovo upoštevala. Na koncu ste rekli hvala lepa vsem skupaj, zdaj smo že skoraj sami tukaj samo posamezniki, nekako nočna straža na plenarki. Zdaj pa imamo še resnično zadnjo govornico, gospa Damanaki, v imenu komisije. Izvolite. Čestitele bi poročevalcu za njegovo poročilo, ki je dobilo splošno odobravanje. Zahvaljujem se tudi vsem poslankam in poslancem, ki so ostali tukaj tako pozno in pomagali predsedujočemu, da upravi svoje dolžnosti in so prav tako konstruktivno prispevali k razpravi. To poročilo je eh, pomemben prispevek k razpravi, ki se je začela že pred nekaj časa v Evropski komisiji. Naša pozornost usmerja v bodoči sistem sterilizacije v Evropi, ustrezno izvajanje notranjega trga, izboljšanje konkurenčnosti evropskih eh, podjetij, je pa tudi pomembno orodje za spodbojanje inovacij. V prihodnem desetletju bo evropska standardizacija se morala prilagoditi novim energetskim, okoljskim in družbenim izzivom, kot smo to že večkrat povedali. Pojavljajo se nove gospodarske sile, razvijajo se ekološke tehnike, tukaj imamo eh, nadzorovanje oglika in podobno. To so vse faktore, ki jih je treba upoštevati pri nadaljem razvoju. Strinjamo se tudi s poročevalcem v tem, da je treba graditi na obstoječem sistemu, ki predstavlja trdno osnovo za dober razvoj naprej. Na vsak način pa so izboljšave mogoče. Poročilo zajema veliko predlogov za izboljšavo sistema znotraj danih okvirov. Komisija poudarja eh, pomen načela nacionalnega delegiranja hkrati, eh, pa poudarja tudi negativno posledico tega sistema, obstoječi deficiti sodelovanja družbenih eh, deležnikov, različni interesi pri vzpostavljanju standardov. Sodelovanje, dejavno sodelovanje nacionalnih deležnikov je pomembno, ker to daje ustrezno legitimnost in odgovornost in omogoča oblikovanje konsensa. Komisija bo pročila možnosti za udeležbo vseh družbenih akterjev pri vzpostavitvi nove standardizacije, predvsem tudi uradov za standardizacijo ter zagotiti boljšo standardizacijo znotraj obstoječih okvirov. Komisija se strinja, da mora načelo nacionalne delegacije odigrati pomeno vlogo, Nacionalni eh, organi za standardizacijo bodo ostali ključnega pomena pri evropski standardizaciji. Zato morajo vsi nacionalni organi biti sposobni predstavljati ustrezno trdno osnovo za standardizacijo. Razlike obstajajo, kar zadeva vire, tehnično znanje in tudi udeležbo akt, vseh akterjev zainteresiranih eh, strani. Tukaj je veliko možnosti za izboljšave v državah članicah. Če tudi se ne bi smeli omejiti na določene cen standardov, eh, komisija pozdravlja poziv nacionalnim organom, da zmanjšajo stroške za izdajo standardov, eh, možnost oblikovanja svežnjev, standardov, kar bi olajšalo standardizacijo predvsem za mala in srednja podjetja. Evropska standardizacija ima veliki potencial pri podpiranju evropske politike. politike. Pozdravljam, da Evropski parlament to ugotavlja in nam omogoča, da se podamo v novo dobo standardizacije, kot je poročevalec eh, že povdarjal, mora evropski model prispevati k trajnostnemu razvoju in evropski konkurenčnosti. Na koncu bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri sestavi tega poročila, ki je resnično izjemno dobro. Hvala lepa. Gospod komisarka. Razprava je končana, v četrtek ob 12. bomo o tem glasovali. Jutri nadaljujemo v skladu z dnevnim letom 19. oktobra od 9. do 12.30 in tako naprej. Torej 15. do 19. 21. do 24. v ustreznih eh, razdobjih. S tem zaključujem senjo in vsem želim.